poročilu gospe Guterand pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017. Besedo dobi poročevalka. Izvolite, štiri minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se najprej zahvalim poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. To je odziv parlamenta na scoreboard za lansko leto. Vsako leto imamo to ceno zadnjih pet let in vidimo pregled učinkovitosti, kakovosti, neodvisnosti prav, pravosodnih sistemov v Evropski uniji. V letu 2017 smo dodali nove vidike k tej oceni pregledu stanja. Recimo to, kako potrošniki dostopajo da do pravosodnih sredstev pomoči, potem smo preučili, koliko časa traje da se postopki izvedejo. Potem smo pravčevali tudi pranje denarja. Menimo, da bi rezultati lahko bili še boljši, še bolj primirni. V našem poročilu pravčujemo neodvisno pravosodje in to, kako je to pravzaprav stebr demokracije. Če želimo imeti tak trden sistem, pa potrebujemo neodvisen pravosodni sistem, ki ni pod političnimi vplivi ali gospodarskimi silami. Podarjamo tudi to, kako pomembno je, da imamo neodvisno toživstvo. Rani bi pozvali komisijo naj sprejme ukrepe, zato da bi okrepila položaj toživcev. Potem obžalujemo tudi pomankanje podatkov v nekaterih kategorijah in rani bi spodbudili države članice naj so bolj aktivne pri predstavitvi primerljivih podatkov. Prav tako bi radi spodbudili komisijo naj sestavi boljša merila, zato da bi lahko videli, kako pravosodni sistemi sploh lahko zdržijo načela pravne države in druga načela. Tu so merila komisije zelo pomembna potem gre tu tudi za dostop državljana do pravnih sistemov. Tudi to je treba izboljšati. Rade bi poskrbeli tudi za to, da imajo ranljive skupine boljši dostop do pravnih sistemov. Mi obžalujemo to, da je odstotek ženskih sodnic celo manjši sedaj v nekaterih državah. Države se morajo sredotočiti na izboljšanje teh rezultatov. Potem potrebujemo tudi več ukrepov za enakost med spoloma v pravnih sistemih. To je zelo pomembno za učinkovitost in neodvisnost. Predlagamo več usposabljanja za sodnike, zato da bi se borili proti stereotipom in drugim standardom glede spolov. Imeti moramo tudi bolj obsežen pregled stanja za različne pravne postopke. Mi bi radi spodbudili komisijo k temu, da ima tudi nove kazalnike, naj vključi tudi kaj novega, naj natančno preuči recimo dostop diskriminiranih skupin do pravnega sistema. No, pred prihodnim letom bi radi imeli tudi nove kazalnike glede informacij o nacionalnih ukrepih ki se nanašajo na kolektivne ukrepe. To bo zelo pomembno, zlasti pri ščitanju potrošnikov in okolja Evropske unije. Tu vidimo, kako pomembno je, da se potrošnikom izplačujejo škodnine. Potrebujemo tudi alternativne sisteme reševanja sporov. To je treba vključiti v prihodnje leto. Naslednji pregled stanja. Še enkrat hvala vsem poročevalcem v Senci za odlično sodelovanje. Sveda spodbujamo komisijo k temu, naj spreme naša priporočila. Hvala. Grazie, kolega. Hvala lepa, kolegica. Dve prošnje za prosto razpravo imamo. Naprej gospod Marijas, izvolite, notis. Ja, Hvala lepa, predsednik. Neodvisnost pravosodnega sistema je bistvenega pomena, zlasti v naši državi. V Grči vidimo grožnje pravosodnemu sistemu. Trojka je naložila takšna pravila, da če imamo pravosodni ukrep, ki naj bi izničil ukrep trojke, mora vlada sprejeti nove ukrepe, ki so enaki predhodnim. Torej, grška država ne more spoštovati lastnega pravosodnega sistema, ampak mora spoštovati trojko. Predsednik vrhovnega sodišča v Grčiji je nedavno odstopil. In tu vidimo, v kako hudi krizi je grški pravosodni sistem. Žal so za to krivi ukrepi trojke. Hvala. Hvala, podpredsednik oziroma podpredsednica Hautala, izvolite. Hvala, rada bi se zahvalila poročevalki gospe Guteland za poročilo, za odlično sodelovanje pri tem poročilu. Poročilo prosimo komisijo naj doda tudi postopke kolektivnih pritožb za prihodnje leto zaradi primerjav. To je pomembno pravno rodje pri krepitvi potrošnikov, okolja in drugega v Evropski uniji. Vesela sem, ker se komisija strinja s tem, objavila je zakonodajni predlog glede tega, medtem ko smo delali s tem zakonodajni predlog komisije glede kolektivnih pritožb pa ni odveč, prav nasprotno. Kolektivne pritožbe so lahko učinkovito urodje alternativnega reševanja spora, zato bi odpravili nepotrebne vire dostopanja do pravosodja v čezmejnih primerjih. Komisija mora preučiti tudi to, kako bi lahko kolektivne pritožbe uporabljali takrat, ko imamo neka podjetja ali druge organizacije, ki so kršile človekove pravice v tretjih državah izven Evropske unije. Pogosto se to dogaja zaradi pravnih tehnikali ali zaradi drugih zakonodajnih sistemov, mogoče včasih nekaterim sploh ne more dostopati do pravosodnega sistema. Hvala lepa in sedaj še zadnji govornik, gospod Mavrides, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Čestitati moram poročevalki še enkrat, ampak če mi dovolite, pa bi omenil še dve pripombi. Prva se nanaša na to, da žal sistem izvajanja evropske zakonodaje ni poenoten. Na sodiščih in tudi recimo v Luksemburgu. Zelo dobro poznam sodbe v bančnem sektorju. To so težave, ki jih je treba ponovno preučiti, kajti pomankanje poenotenja pri izvajanju teh odločitev je nekaj, kar je v nasprotju s poštovanjem pravosodja. Ampak to povzroča težave tudi na področju konkurenčnosti. In potem drugo. V tem poročilu je treba govoriti tudi o severnem delu Cipra, ki je okupiran del Cipra. Pravna država tam ne deluje zaradi turške vojske. E Hvala lepa, komisarka Bulc, izvolite. President predsednik, spoštovani poslanci, prisrčna hvala poročevalki, kolegici Guteland. In hvala tudi parlamentu za delo pri tem predlogu. Strinjamo se z istimi zavezami in interesi, da bi krepili neodvisnost in učinkovitost pravosodnih sistemov v naših državah članicah. To je bistveno za gospodarski razvoj, za socialni mir in za varno Evropo. Pregled staj na področju pravosodja v EU za leto 2017 je bil sprejet danes. Vesela sem, ker ste v poročilu poštevali številne vedike. Treba se spomniti na to, da je pregled stanja orodje, ki se nenehno izboljšuje. Vaša priporočila bomo upoštevali tudi v prihodnosti. Vaše poročilo pozivate k širitvi Evropskega pregleda stanja na kazensko pravo. V letošnjem letu smo razširili obseg tudi na pranje denarja in sedaj to vidimo tudi pri skoraj da vseh državah, kako dolge so sodni postopki v primerih pranja denarja. Vidimo recimo, da v polovici držav članic traja skoraj da eno leto postopek na sodišču prve instance, potem pa na višji instanci to traja dve leti vi pozivate k temu, da bi vključili tudi avtonomnost in status javnega toživstva. Na vesela sem, kar v letošnjem pregledu stanja prvič vidimo tudi pregled tega, kako so organizirane službe toživstva po državah članicah. Evropski pregled stanja je povezan z analizo evropskega semestra na tem področju. Glede neodvisnosti pravosodja ocenjujemo učinkovitost nacionalnih pravnih okvirov in varovalk v tesnem sodelovanju s pravosodnimi omrežji. Razvili smo tudi merjene neodvisnosti pravosodja med podjetji in splošno publiko. Povsem se strinjamo tudi s prioritizacijo parlamenta glede rabe orodi IKT. -a to je odraženo tudi v letošnjem pregledu, recimo, ko gre za rabo elektronskih sredstev v pravosodnih postopkih in tudi, ko gre za dostopanje do sodb na spletu. To so kazalniki glede tega, kako lahko specifične skupine uporabnikov to uporabljajo. Recimo tudi otroci, slabovidni, tisti, ki ne poznajo jezika, kako so ti ljudje upoštevani v javnem obveščanju in pri usposabljanju sodnikov, pa tudi, ko gre za porabnike in sodišča. Glede pravosodnega usposabljanja, komisija sedaj ocenjuje strategijo iz letošnjega leta tudi javno posvetovanje. No, seveda pa je ob vsem tem pomembno spomniti tudi na to, da je eden izmed ključnih izzivov za razvoj informacijskih orodij, kot je recimo ta pregled stanja, ta, da zbiramo podatke, Hvala parlamentu, ker ste države pozvali k sodelovanju s komisijo. Pri pravčevanju novih področji moramo imeti v mislih cilje pregleda stanja, da bi zbirali zanesljive podatke iz vseh držav članic, se pa mora temeljiti na enostavnih in jasnih kazalnikih, ki so skladni z evropskimi standardi. Poslanci, vaša resolucija prihaja v pravem času, ko je treba podpreti pravna država in je to tudi zelo pomembna prioriteta Evropske unije. Prepričana sem, da bo z vašo podporo evropski pregled stane še naprej, da bi še bolj pomagali državam pri izboljšanju neodvisnosti, kakovosti in učinkovitosti pravosodnih sistemov. To je bistveno za podpiranje vladavine prava. Hvala. Hvala lepa, s tem smo zaključili z razpravo glasovanje pa bo potekalo.